imamo dva poročevalca oziroma poročevalca in poročevalko. Eva Žoli bo prva. Gospod predsedujoča, gospod komisar, eh, gospod minister, dragi kolegi. Uh, novica, e, čeprav je grozna, e, ni bila niti opažena. Namreč e, svetovni prehrambani program je objavil, da mora za 20 odstotkov zmanjšati pomoč Siriji zaradi nezadostnega financiranja. In konkretno je to dramatična človeška posledica pomankanja sredstev oziroma oziroma eh, kreditov. In eh, hkrati gre za eh, hude pritiske in evropski državljani dejansko občutijo, močno občutijo posledice krize. Ne glede na to pa devet od desetih evropejcev še vedno menijo, da mora Evropska unija financirati človekoljubno pomoč in ostajajo solidarni ne glede na krizo in eh, države članice jim morajo prisluhniti. Eh, še vedno moramo nadaljevati s financiranjem v tistih predeljih sveta, ki najbolj trpijo zaradi nesreč. Sudan, eh, centralna Afrika, kjer je vse več humanitarnih kriz. Kako lahko razumemo, da, muni, da se Evropska unija zadovolji, da samo nemočno eh, gleda eh, to situacijo na humanitarnem področju? kako sprejeti, da ne glede na uh, vse pozive pa je bil sprejet proračun, eh, znižan eh, proračun in eh, gre za izkazovanje solidarnosti do eh, sosedov. Če bi bilo tega manj, bi, bil to zelo, eh, bi bilo to zelo slabo sporočilo. Pomenilo bi brezbrižnost do stalega sveta. Ne gre samo za naše meje, ampak to, kar se dogaja prek naših meja in ne smemo se odpovedati temu projektu takrat, ko so ko gre za eh, največje potrebe. In potreben, potrebni so popravki proračuna v tem smislu čim preje. Eh, Zdi pa se, da primankuje eh, poguma in ko naš partner Izrael eh, uničuje že ne vem koliko krat eh, tisto, kar je bilo zgrajenega v eh, Cisjordaniji, eh, potem Evropska unija ne more več biti tiho. Zahtevati mora polaganje računov in to ne more več ostati brez posledic poleg naših odnosov z Izraelom, poleg eh, tudi eh, stališče Evropske unije v pogajanjih za mir, je potrebno obsoditi eh, še eno kršitev eh, mednarodnega humanitarnega prava. Gre namreč za to, da je potrebno prisiliti Izrael, da bo plačal eh, škodo, povrnil škodo, ne samo tisto, ki nastala 8. aprila, ampak 30 milijonov evrov eh, tistega, kar je bilo uničenega zaradi eh, dejanj Izraela. In eh, in eh, sicer eh, je, eh, gre za 30 milijonov evrov, to ni zanemarljiva vsota. 30 milijonov evrov je znesek pomoči, ki je bila zbrana v Evropski uniji decembra meseca za žrtve krize v Siriji. 30 milijonov evrov je tisto, kar Eh, eh, kar je potrebno za pomoč eh, Siricam in za begunce, ki zbežijo iz Sirije. Gre za človekoljubno pomoč tudi Afganistanu v letu 2013. In zato je potrebna odločenost. In to je tisto, kar pričakujem od držav članic. Hvala lepa, gospa Žoli. Sedaj dajem besedo eh, soporočevalcu gospodu Alenu Lamasurju. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospa Žoli je ravno kar eh, orisala dramatične posledice nezadostnega financiranja eh, zlasti pomoči v hrani in pomoči za razvoj držav, ki so naše, naši partnerji. Gre tudi za nekaj, kar je nujnega in še posebej tragičnega, ko gre za humanitarno pomoč in kar se odraža v vseh poglavjih evropskih politik. Prvič smo že ugotovili ob koncu leta 2012 eh, prvo krizo eh, plačevanja, plačil in sicer v okviru izvrševanja proračuna Evropske unije za leto 2012. Takrat je šlo za majhen pri, primankljaj. Začeli smo leto 2013 že z eh, temi problemi iz leta 2012. Potrebe po dodatnih proračunskih sredstvih v znesku 11 eh, milijard evrov. Eh, in ne glede na to pa eh, se je leto 2013 zaključilo vključilo z, eh, za več kot 23 milijard premalo sredstev v letu 2013. Torej, ugotovimo lahko, eh, da se nam lahko zgodi sredi letošnjega leta, da nam bo zmanjkalo denarja. Obstaja še nekaj marš in sicer v znesku 700 milijonov evrov eh, glede na zgornjo mejo, ki je predvidena za leto 2014. In, um, Možno je eh, bilo dobiti audienco pri eh, gospodu Levandovskomu eh, in dobi, torej prišlo je do soglasja glede vseh možnih, vseh plačil, ki so možni dan, možna danes, vendar pa ta nakazila ki so namenjena nujni pomoči, izhajajo iz proračunskih vrstic, za katere vemo, da ne bodo na razpolago ob koncu leta. Nakazila pomenijo, da se vzame denar tam, kjer ne bo, eh, kjer, eh, pri tistih vrsticah, kjer poraba ne bo tako velika in eh, kar pa pomeni, da zapolnimo določeno vrzel s tem, da ustvarimo nadaljno vrzel. In svet mora prepoznati, da bo potreben dodatni proračun oziroma proračunska sredstva pred jesenjo in eh, komisar Levandovski lahko o tem pove eh, bolj natančne podatke. In parlament v oklepaju približno štiri mesece ne bo mogel glasovati o dodatnih proračunskih sredstvah, lahko bomo upravljali samo tekoče posle v tem času, eh, kar želimo samo zapustiti hišo, ki bo urejena, parlament mora zaključiti svoj sklic in Eh, in eh, mora eh, predvideti dovolj sredstev, da se lahko izvajajo politike, ki so bile predvidene v okviru proračuna za leto 2014. Zahvaljujem se, gospod Lamasu. Sedaj pa dajem predstavniku sveta, ministru Kurkula, so besedo. Gospa predsedujoča. Da problem odobrenih plačil v okviru zonanih pomoči Evropske unije in e, zaskrbljenost, e, ki jo izražata gospa Žoli in e, gospod Lamasur v imenu odbora za proračun in odbora za razvoj. Evropski parlament, svet in komisija so že imeli razpravljati o tem na trialogu, ki je potekal 2. februarja. Na tem sestanku smo ugotovili, kako bi morda se lahko soočili s finančnimi problemi, o katerih eh, je spregovorila Evropska komisija. Komisija je sprejela prvi odziv na uh, eh, pomankanje plačil za prevzete obveznosti, ko gre za inštrument za demokracijo in človekove pravice. Pri tem je sprejela predlog sveta. Svet je zagotovil, da bi oba predloga za prenos sredstev čim preje začeli uresničevati. Vesel sem, ko vas lahko obvestim, da od začetka tega tedna smo na podlagi na AgriPeš svetu v ponedeljek omogočili komisiji, da ta sredstva sedaj prenese na ustrezne postavke proračuna. Ta dodatna plačila pa verjetno ne bodo zadostna, da bi do konca leta pokrili potrebe. Zato komisijo prosimo, da pripravi še nove predloge za prenos eh, sredstev za plačila ali naj pripravi, če to ne bo dovolj, predlog osnutka proračuna. Lahko vam zagotovim, da svet v celoti spoštuje skupno izjavo o eh, plačilih za prevzete obveznosti o katerem so se dogovorile vse inštitucije lani novembra. Šlo je za sredstva za proračun za leto 2014. Spričo tega bo svet hitro obdelal kakršnokoli prošnjo za prenos finančnih sredstev, tudi ko gre za posamezne naslove, kjer gre za financiranje iz različnih verov. Na ta način se bomo izognili primankljaju, ko gre za plačila. Istočasno pa seveda lahko razumete, da vam v tem trenutku ne morem še povedati, kakšno bo stališče sveta v prihodnosti v zvezi z vsako prošnjo za prenos sredstev. Še nekaj besed o predlaganem podpornem svežnju za usposabljanje. Na to se osredotočajo mediji svet bo pomagal uh, ukrajinski vladi in uh, ukrajinskim državljanom pri uresničevanju reform. Zato pozdravlja uh, celovit svežen pomoči, ki ga je predložila komisija in se zavezuje k izvanju tega svežnja. Na ta način bomo morda imeli še večji pritisk na uh, plačila v okviru letošnjega uh, proračuna. Trialog o proračunu 2. februarja je bil tudi priložnost, da govorimo o tem. Komisija je takrat napovedala prve ukrepe za reševanje problema, svet pa je tudi obljubil, da bo hitro deloval. Predsedojoča, poslanke in poslanci, naj spomnim, da je komisija tukaj tista, ki ima uh, pristojnost pobude. Ona mora predlagati različne prenose sredstev in predlog osnutka proračuna. Svet pa bo seveda vse te predloge hitro obravnaval in izrazil svoje stališče ni, eh, o njih čim prej. Hvala. Hvala, minister Kurkula, sedaj pa komisar Levandovski. Predsedujoča, poslanke in poslanci. Seveda je upravljanje s proračuni v državah članicah in na evropski ravni nekaj, kar je povezano z nenehnimi šoki in izzivi. Gre za to, da imamo premalo plačil glede na potrebe, ki smo jih predvideli za obdobje 2012, 2013 in sedaj 2014. Gre za dvostopenski pristop pri izvrševanju proračuna, ki ga poznamo, ampak ko govorim o izvrševanju proračuna, seveda potrebujem bolj natančne podatke od držav članice, kajti tudi v vzdušju strogega varčevanja je treba poravnavati račune, tako kot v gospodinstvu. Leto 2014 bo težko na več frontah. 9 milijard manj plačil imamo ali bomo imeli kot lansko leto. Zato bo prišlo do pomankanja plačil in to v celotnem proračunu, ne samo, ko gre za financiranje zunanje pomoči. Več kot 20 milijard neplačanih računov imamo za lansko leto, ko gre za področje kohezije. In to ima seveda resne posledice tudi na izvrševanje letošnjega proračuna. Ampak vprašanja za ustni odgovor eh, gospe Žoli in gospoda Lamasurja kažeta, da je treba agirati na področju financiranja zunanje pomoči Evropske unije. In to je seveda komisija že v skupni izjavi povdarila. Naj citiram. Globalna raven plačil je nekaj, kar bomo upravljali z globalno maržo za plačila. Seveda pa bo morala tukaj uh, biti komisija fleksibilna in uporabljati celo vrsto finančnih inštrumentov. Zato bo komisija predlagala ustrezne ukrepe, pri tem pa bomo uporabili, kolikor se le da, vse or, vsa orodja večletnega finančnega okvira. To je bilo že v letu 2013, ko smo mobilizirali dodatnih 54 odstotkov za človekoljubno pomoč. To vaja bomo sedaj ponovili, vendar potrebe so še bolj dramatične. Kakšna je zbirka orodij, ki nam je na uh, voljo? Najprej spremljanje, monitoring, ampak seveda to ni dovolj. Drugo, previdnostni ukrepi in te sprejemamo za dve tranši za humanitarno pomoč, istočasno pa zmanjujemo stopnjo predfinanciranja mednarodnim organizacijam, ko gre za upravljanje kriz. Tretje orodje v naši zbirki so seveda transferi, prenosi sredstev. Dva transfera smo že v obliki premustitvenih prenosov sredstev predvideli za inštrumente, ki sta jih umenila poročevalca. Res, nekateri programi, nekatere proračunske postavke bodo zamujale, vendar. Treba je nadomestiti sredstva, ki smo si jih eh, izposodili predčasno iz eh, drugih eh, verov. Naslednje orodje je rezerva v nujnih primerih. In kasneje v letu bo prišlo do globalnega prenosa ali transfera sredstev in čim hrejšo porabo sredstev, ko bomo vedeli, kaj bo moč na novo porabiti v drugi polovici leta. Ne na zadnje pa gre za uh, dopolnitveni oziroma uh, spremembo proračuna, rebalans proračuna. Tudi tukaj potrebujemo ustrezne fleksibilnosti, tudi maržo za nepredvidene dogodke in tako naprej. Kar zadeva človekoljubno pomoč, pa se strinjam z avtorjema vprašanja za ustni odgovor, gre včasih za življensko pomembne situacije. Pri Ukrajini veste, da gre eh, za predčasno eh, porabo sredstev v, kot dodatek eh, proračunu za leta 2015 do 2020 okoli 1,4 milijarde gre za nepovratna sredstva, vse ostalo pa so posojila. Pravzaprav gre za garancije za posojila, ki jih bomo pokrivali z našim proračunom. Gre ne na dramatični razvoj v vzhodni Ukrajini. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Levandovski. Sedaj pa imajo besedo hm, govorci v imenu skupin. Za dve minuti ima gospo, besedo gospod Preda. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Želel bi pozdraviti današnjo razpravo o pomankanju plačil za financiranje zunanje pomoči Evropske unije. To je ključnega pomena, da najdemo rešitev za to težavo, kajti od jutri dalje se ne bomo več sestali do poletja. Evropska unija pa mora izpolniti svoje obveznosti, obenem pa mora odgovarjati na vsako eh, človekoljubno oziroma humanitarno krizo. Želel bi govoriti o obsegu tega vprašanja. Govorimo o pomankanju plačil v vrednosti 400 milijonov evrov, kar je približno polovica proročana zamenjenega za človekoljubno pomoč. Približno 150 milijonov evrov je treba najti do poletja, zato da bi se izognili krizo plačil. To pomeni, da humanitarni projekti, ki so ključnega pomena za tiste uh, ljudi, ki jih je prizadela kriza v tretjih državah, državah so sedaj pod vprašanjem. In celotni proračun Evropske unije je seveda treba zmanjšati in eh, plačila, težave s plačali seveda zadevajo tudi proračunske, eh, proračunske vrstice, ne pa samo zunanjo pomoč EU. Meni se zdi pomembno naslednje. Humanitarna pomoč se razlikuje od drugih proračunskih vrstic. Kratkoročno financiranje za projekte, ki trajajo 12 do 18 mesecev, je potrebno veliko krat aktivirati takoj, če naj postane eh, učinkovita, če se želimo boriti proti recimo eh, poplavam, sušam in tako dalje. Eh, eh, generalni direktorat za ekonomijo je pomagal 120 milijonom ljudem in poleg težav, eh, poleg ljudi bo to seveda prizadelo ljudi v Siriji, Centralnoafriški republiki in sedaj tudi v Ukrajini. Ti ljudje računajo na našo pomoč. In Končno, eh, ankete javnega mnenja kažejo, da humanitarna pomoč je ena izmed najbolj popularnih dejavnosti Evropske unije in zato je to del naše odgovornosti in kredibilnosti do evropskih državljanov. Najlepša hvala. Gospod Ferm ima besedo. Gospa predsedujoča, dragi kolegi, gospod komisar. Posredovanje Evropske v Siri, Evrope v Siriji, Sudanu in na Filipinih dajejo vtis, da leva roka ne ve, kaj počne desna roka prizadevanje uniji, eh, napori unije, torej ne bomo jih izpolnili naših obveznosti, če ne bomo imeli dovolj sredstev. Mi pa ne delamo nič drugega, kot da predstavljamo ali pa krčimo sredstva. In zato je ta politika zelo zaskrbljujoča. Tukaj gre za vprašanje življenja ali smrti namreč. In zato smo Eh, predlagali prerasporeditev sredstev znotraj proračuna za najbolj nujne stvari. To pa seveda zadeva proračunske vrstice, ki jih bo treba prej ali slej tudi zapolniti in ki bodo potrebovali sredstva. Čeprav ni dovolj denarja za vse obljube, naši odgovorni dajejo še druge obljube, naprimer Ukrajini. Komisarka Georgieva je želela več denarja za uh, obveznosti, ki jih je že uh, prevzela. Pravi pa, da ne potrebuje drugih sredstev. Mi želimo povdariti, da če prevzamemo nove obveznosti, moramo imeti tudi sredstva za njih, sicer so to prazna dejanja in prazne besede. Že instrument za mir in varnost, ki ga želimo uporabiti v Ukrajini, je, je, nima dovolj sredstev. Kako lahko predvidimo nove ukrepe, če nimamo na voljo dovolj sredstev? Na ta način bodo naše obljube ostale neizpolnjene in um, šlo bo za reformulacijo starih obljub, ki smo jih že podali. In na koncu, če bo gospa Georgija, če gospa Georgija pravi, da primankuje 400 milijonov ali pa odbor za zunanje zadeve pravi, da potrebujemo 100 milijonov za nujne ukrepe, kako se bomo s tem soočili, če ne bomo dobili novih sredstev? To je eh, nekaj, na kar morate odgovoriti, gospod Levandovski. Sedaj pa ima besedo gospod Görens. Hvala, gospa predsedujoča. Strošek eh, te pomoči pravzaprav dobro kaže na resnost problema in kriza, s katero se soočamo, eh, je eh, zelo obsežna. Situacija v Centralnoafriški republiki, potem v Južnem Sudanu, ne da pozavimo pri tem na Sirijo, ki kaže na to, da mora Evropska unija nameniti več sredstev v odzivanju na to krizo. In in vendarle 150 eh, milijonov osedaj do junija, potem še dodatnih 150 milijonov gre za zneske, eh, ki bodo potrebni za financiranje eh, humanitarne pomoči. Evropska unija, tako sem pripričan, je pripravljena sprejeti svojo odgovornost, kot je storil um, um, E, odbor e, z e, tem prvim obrokom v znesku 150 milijonov evrov in še dodatnih 400 milijonov za reševanje akutne krize. Slabo pa bi se počutili, če bi morali razlagati žrtvam teh kriz, da bomo vse bolj postajali eh, samo eh, opazovalci tega, kar se eh, dogaja. In eh, pri teh prošnjah za dodatna posojila, ki so upravičena, eh, temu je potrebno prisluhniti. Ne moremo biti ponosni na to, da je bilo toliko storjenega oziroma toliko prizadevan, ki pa eh, niso obrodila dovolj dobrih rezultatov, kajti podfinanciranost je eh, velika in eh, na drugi strani to tudi pomeni, da bomo nekje vzeli za to, da bi lahko financirali druge. Hvala, gospod Bütikofer. Gospa predsedujoča, gospod komisar Levandovski, kolegice in kolegi. Hvaležen sem, da kot poročevalec odbora za zunanje zadeve lahko spregovorim o instrumentu za stabilnost. Problem smo omenili v zvezi z človekoljubno pomočjo. En, enako pa imamo isti problem za področje, ki ga jaz pokrivam. Gre sicer za manjše zneske, ampak vseeno 58 milijonov nam bo zmanjkalo do konca letošnjega leta. Gre za to, da obstaja tveganje, da projekti ne bodo uspeli v devetih državah. Ukrajina, Irak, Gaza, Sirija, Iran, Sierra Leone, Sudan, Južni Sudan in Centralnoafriška republika so prizadeti. Gre za temeljne projekte Evropske unije, gre za temeljno pristojnost Evropske unije namreč pomagati pri preprečevanju in odpravljanju posledic državljanskih eh, sporov. Smešno bo izpadlo, če ne bomo za to zagotovili potrebnih finančnih sredstev. Izredno bi želel povdariti naslednje. Tukaj ne gre za konkurenco humanitarnim sredstvom, niti slučajno. Lahko rečemo, človakoljubna pomoč je potrebna in uh, več je bomo potrebovali, če ne bomo preprečevali uh, napetosti. To je tudi visoka predstavnica za zunanje delovanje povdarila. Gospod Levandovski, predvideti je treba transfer tudi za inštrument za stabilnost in mir, tako kot ste to predložili za področje človekoljubne pomoči. Hvala. Najlepša hvala, gospod Butikofer. Sedaj pa ima besedo gospod Souza. Kolegica Souza, oprostite. Hvala, gospa predsedujoča. Komisar Levandovski je pravkar povedal, da pomankanje proračunskih sredstev Evropske unije in držav članic je ne izogibno dejstvo. Želel pa bi povedati, da v politiki, želela bi povedati, da v politiki ni ničesar neizogibnega. Obstajajo odločitve in nič novega ne bom povedala, da odločitve tega Evropskega parlamenta skupaj sveta na področju proračuna so težke in slabe odločitve, kot vidite sedaj na področju komunitarne pomoči. Želela bi, da bi se kolegi postavili v čevlje nekoga, ki potrebuje, resnično potrebuje to človekoljubno pomoč. Človekoljubna pomoč je majhna proračunska vrstica v proračunu Evropske unije, naprimer z vrsticami, ki zadevajo varnost. Drugič, nedavno v odboru za proračun je nekdo govoril o dramatični situaciji, ki ne more čakati na, na nov sklic parlamenta in niti na to, da bi uh, svet in komisija dobila več priso, pristojnosti. To so nujni ukrepi, tukaj so pod vprašanjem uh, ogrožena torej, človeška življenja če bi Evropska unija imela drugačno zunanjo politiko, ne bi prišli do takih situacij po nujni potrebi po, po humanitarni pomoči. Najlepša hvala, gospa Sovza. Sedaj pa ima besedo gospod Korteš Lastra. Hvala, gospod predsedujoči. Mi govorimo o pomankanju 150 milijonov evrov. In povedati moram, da v zadnjih mesecih smo večkrat ponovili in povdarili mil, milijonom ljudi, da se opravičujemo zaradi pomankanja zdravil, vode, hrane. Oprostite nam, če vam ne moremo nuditi humanitarne pomoči. Danes pa lahko z, besed, z imenom in priimkom uh, navedemo tiste, ki so povzročili to, da jim ne moremo več nuditi humanitarne pomoči. Postali so člani sveta, eh, prvi ministri Nemčije, Španije in tako dalje. 28 krivcev imamo za to in ta parlament ne bo dovolil, da svet eh, podpiše druge eh, čeke, nepokrite čeke, čeke za Sirijo in tako dalje, kajti za vsak dan, ko jim ne nudimo pomoči, na stotine ljudi umre. In tukaj govorimo o 150 50 milijonov evrov, ampak luknja 450 milijonov evrov, kaj bo kom svet naredil, zato da ne bomo govorili, igrali ruske rulete za ljudmi, ki trpijo zaradi lakote. Parlament tega ne bo dovolil. Najlepša hvala, gospod Cortez Lastra. Michael Cashman ima besedo. Najlepša hvala, gospod, gospa predsedujoča. Še vedno smo v težkih časih tukaj v Evropski uniji, vendar zato ne bi smeli plačevati revni. Pomankanje uh, Um, um, plačil za financiranje zunanje pomoči Evropske unije je tudi instrument za človekove pravice. Instrument je tak, da bi, če bi kriza uh, izbruhnila jutri, bi ne mogli pomagati in nuditi pomoči. Kako smo lahko resni o naših temeljnih vrednotah, če ne izpolnjujemo niti svojih zveznosti do tistih, ki najbolj potrebujemo. Kakšno sporočilo mi kot eh, Evropska unija, člani 28 držav, pošiljamo v svet? Ne samo, da zapiramo meje pred sirsko krizo, vendar pa niti ne, obvestu, ne, ne izpolnjujemo obveznosti do tistih, ki nudijo pomoč Siricem. Uh, to nujno potrebujemo pomoč za to, da bomo zaščitili manjšine, ženske in tiste, ki najbolj poročujo. In da bomo pomagali tudi uh, zagovornikom človekovih pravic. Ne, sedaj ni trenutek, da bi se umaknili, ampak da jih podpiramo. Gospa uh, predsedujoča, po 15 letih v tem parlamentu je to moj zadnji govor. In vsem tistim državljanom, ki so me izvolili, pravim hvala, da sem imel ta privilegij, da sem lahko uh, dal glas tistim, ki nimajo glasu in da sem se boril za njihove svoje pravice, za tiste, ki nimajo pravic in ki so jim bile pravice oduzete. To je Evropa, ki jo moramo braniti, kajti v, v samih koreninah so načela pravičnosti človekovih pravic in pravice. Hvala. Najlepša hvala, Michael Cashman, in hvala, da ste bili z nami v vseh teh letih. Sedaj Nihče več ni prosil za besedo v postopku. Pritegnite pozornost predsednika in zato prosim gospoda Levendovskega, da spregovori. Zelo kratek bom, gospa predsedujoča. Seveda smo priča pomankanju sredstev, proračunskih sredstev. Leto 2014 bo težko leto, kajti imamo 9 milijard manj od tega, kar smo imeli leto 2013 potrebe tako na področju človekoljubne pomoči in upravljanja s krizami so poznane. Tukaj ne govorimo o milijardah, ampak govorimo o milijonih. In obljubljam, da bomo pre, proučili vse, kar nam je na voljo, vse ukrepe, vse instrumente in uh, vse prerasporeditve za to, da bi se odzvali na to krizo. Uh, vendar pa lahko povem, da potrebujemo nov denar, kajti ne moremo plačati vseh upravičenih računov znotraj in zunaj in da gre sveda tukaj za kredibilnost Evropske unije, ko govorimo o človekoljubni pomoči, ki resnično um, rešuje življenje. Torej obljubljam, da bomo storili vse, kar je v naši moči, vendar pa potrebujemo svež denar, ki in v v novem sklicu parlamenta bo mogoče to mogoče. Najlepša hvala, gospod komisar, se sedaj pa v imenu sveta, gospod Kurkulas, minister Kurkulas. Najlepša hvala, gospa predsednica. Svet meni, da je pomembno, da izpolnjujemo proračunske potrebe zlasti na področju humanitarne pomoči. Predani smo podpori tej politiki v skladu z četrtim poglavljem večletnega proračunskega okvira. In komisija mora spremljati proračun in sredstva, ki jih mm, odobrijo proračunske okvire uh, torej oblasti. In treba je seveda se poslužiti tudi prerasporeditev, če je to, prerasporeditev sredstev, če je to možno. In zagotavljam vam, da zato, da bi krili dodatne potrebe, je svet pripravljen pogledati vse finančne, um, vse, kar nam je uh, na voljo, če bo seveda to uh, komisija predlagala. Uh, um, odobrite za plačila in za prevzete obveznosti za leto 2014, ki so bile sprijeta le, novembra 2013 skupaj, uh, ki ste jih skupaj sprijela svet in komisija, mora biti vodilni okvir za komisijo. Obenem in v skladu z, vodil, z smernicami, ki jih je ECOFIN sprejel 18. februarja tega leta, svet pričakuje, da bo komisija sprejela previden, uh, zavzela previden pristop, ko bo popravljala proračun za za leto 2014. Če se ehm, torej, nove eh, potrebe pojavijo, ki jih ne moremo pokriti z prerasporeditvijo, potem bo komisija predstavila nov popravljen proračun, ki ga bodo odobrile eh, proračunske oblasti. Kot sem že povedal, Svet se je zavezal, da bo pravčil uh, eh, uh, vse možnosti in v taki situaciji uh, bo svet proučil pomankanje um, torej, um, odobritev za plačil za vse programe eh, Evropske unije in tudi za zunanjo pomoč Evropske unije. Minister. Najlepša hvala, gospod minister Kurkulas. In sedaj, dragi kolegi, želela bi povedati nekaj besed v grščini. Kaj ti? Verjetno bo minilo nekaj časa, preden bo kdo predsedoval v tej dvorani v Grščini. Torej, kot kolega Martinez Martinez tudi sama zadnjič predsedujem temu parlamentu in vam zato lahko povem, da sem dvakratno Eh, zadovoljna, da to se upada ravno s časom grškega predsedovanja. Zahvaljujem se vsem vam, toplo se vam zahvaljujem za odlično sodelovanje. Ponosna sem in mislim, da moramo vsi biti ponosni na to, da sem lahko delala v Evropskem parlamentu v tako težkem zakonodajnem obdobju. In kot Grkinja bi se želela zahvaliti za konkretno podporo in solidarnost, ki jo je parlament izrazil do, izkazal do Grčije in drugih držav, ki so se uh, znašle v tako težkem obdobju, v kriznem obdobju. In kot je povedal podpredsednik Martinez Martinez, ki je pred menoj predsedoval, mi izstopamo iz vlaka Eh, evropskega parlamenta, vendar pa ne izstopamo iz Evropskega vlaka. Ne, sedeli bomo v prvem vagonu, v prvi vrsti in zahvaljujem se vam in vas obveščam, da bomo sedaj prekinili sejo do 18, ko bomo imeli glasovanje.